je bo jutri opovdne. Naj vas tudi informiram, da bo jutri, eh, da se bo seja jutri v torek začela ob 8.30. Trajala bo do dveh popovdne, potem bo odmor in nadaljevali bomo od treh popovdne do 23. ure. Dnevni red najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa.